izvolitev predsednika Evropskega parlamenta. Sedaj gremo na sedmo točko, gre za izvolitev podpredsednikov Evropskega parlamenta. Časovni rok za nominacije, za imenovanja je ob enih popovdne. Te predloge je treba podati generalnemu sekretarju v prostorih predsedstva v zgradbi Louis Weiss. Upam, da je vse jasno. S tem je seja prekinjena. Začeli bomo znova ob treh popovdne. Hvala lepa. Okay.